gospod Mikolašik. Spoštovani kolegi, zaseljem vas, vas uviščam, da lahko pozdravimo predstavnike oziroma delegacijo Mauritanskega parlamenta. Toplo pozdravljeni to delegacijo vodi gospod El Arbi Old Sidi Ali. Tukaj so zato, da bi se sestali s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta. Še enkrat dobrodošli v Bruslju in dobrodošli v našem parlamentu. Odnosi med Evropsko unijo in Mauretanijo so zelo pomembni za Evropski parlament. Pripričan sem, da bodo plodni dialogi med poslanci in poslankami Evropskega parlamenta in poslanci in poslankami Mauretanskega parlamenta lahko pripomogli k izboljšanju teh odnosov in k razvoju novih področji sodelovanja med Evropsko unijo in Mauretanijo. Še enkrat torej dobrodošli.